glasovanje bomo imeli jutri. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu in to je poročilo gospe Gače o težavah in perspektivah v zvezi z državljanstvom Unije. Poročevalka dobi besedo za štiri minute, izvolite. President. Gospod predsedujoči, gospod komisar, v veselje mi je predstaviti poročilo o problemih in perspektivah v zvezi z evropskim državljanstvom. To je bilo sprejeto soglasno v odboru Libe prejšnji mesec. Evropsko državljanstvo ne nadomešča eh, nacionalnega državljanstva. To je dodaten bonus, ki daje evropskim državljanom posebne pravice, pravico do prostega pretoka pravico do konzularne zaščite, do peticij v Evropskem parlamentu in do uh, uporabe možnosti Evropskega ombudsmana. In od 1. maja 2004 do 30. junija 2007 to je iz, izjemno obdobje in deset uh, novih držav članic se je 1. maja pridružilo Evropski uniji. To so bile predvsem države iz Srednje in Vzhodne Evrope. In od takrat naprej eh, smo priča velikim migracijam iz Vzhodne Evrope. Ti ljudje imajo pravico do prostega pretoka, do izobraževanja v tujini in v državah, ki so odprle trg dela, eh, so lahko začeli tudi z zakonitim delom. Vendar pa migracije predstavljajo veliko tvegan in novih izzivov za države. In to so izzivi za lokalne oblasti. Lokalne oblasti, kjer morajo zagotavljati različne storitve, šolanja in tako naprej, se pogosto soočajo z vsakodnevnimi težavami priseljencev. Veliko je bilo že narejenega, da bi pomagali priseljencem in tudi novim prišlekom. Mm, ko pridejo v državo gostiteljico, vendar pa je še vedno veliko primerov diskriminacije. Včasih so to posledica pravnih luken ali pomankanja znanja o tem, kako se izvaja zakon. Odbor Libe je zauzel zelo praktičen in konstruktiven pristop pri svojem delu. Prišlo je do sporazuma med vsemi strankami, da smo. Os- skušali zagotoviti uveljavljanje teh pravic. Tudi, kar se tiče, naprimer, uporabe direktive o prostem pretoku oseb v državah članicah. Prihodne volitve v Evropski parlament spadajo med eno najpomembnejših prednostnih nalog komunikacijskega dela Evropske komisije. Tukaj podpiramo kampanjo Evropskega parlamenta in sicer z informacijskimi ukrepi za to, da bi spodbudili državljane, da bi jih te volitve bolj zanimale in da bi jih tudi pozvali, da bi dejansko šli na volitve. Na srečo je tako in na to bi rad opozoril, da se v tej smeri ne tudi samo komisija, da bi torej državljanstvo nije uresničili v vsakodnevnem življenju, tudi drugi, ta parlament vseh 27 držav članic, regionalni organi, nacionalni parlamenti, mestne oblasti in vse skupnosti v EU igrajo pomembno vlogo pri dejavnem oblikovanju državljanstva Unije. Veseli me, da smo še pravočasno pred volitvami leta 2009 pripravili to poročilo gospe Gaček in da je nekaj teh pomembnih dejavnikov vključenih v to. Vsi si pač želimo in si prizadevamo za boljšo vidnost državljanstva Unije. In mislim, da je to naša skupna naloga, da bi poskrbeli za to, da bi državljanstvo Unije ne bilo sambo, samo simbolično, temveč da bi to razumeli kot konkretno pravico v vsakodnevnem življenju ki se jo lahko in ki jo tudi moramo uporabljati. Hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Jutri bomo začeli ob 9. zjutraj in zasedanje bo trajalo do 1. S tem pa zaključujem zasedanje.